v povezavi s talidomidom. Prvi govornik je gospod González Pons. Oh, okay, sorry. Por qué la talidomida? Porque es un medicamento inventado por. Zakaj je talidomit? Talidomit je zdravilo, ki so ga uporabljali nacisti in se je prodajal do leta 1961, vodi eh, do defektov pri novorojenčkih. To zdravilo se je pripisovalo nosečnicam. Renomirani ginekologi so dobili celo nagrade, zato ker so pripisovali talidomit. Več kot deset tisoč otrok je bilo rojenih eh, z napakami, preden se je kdo sploh zganil. Komaj je verjeti, vendar drži. Žrtve so morali čakati 50 let, preden jih je kdo sploh prosil za odpoščanje. Preden so ukrepale države Evropske unije, dotlej so si zatiskale oči. To je največja tragedija v evropskem zdravstvenem sistemu, kajti Nosečnice so jemale zdravila po predpisu zdravnika. Mnogi otroci so danes odrasli, nišče se ni opravičil eh, pri njih, nišče ni rekel, oprostite, gospe, to je naša krivda, matere so bile nedolžne, nišče ne ljubi svojih otrok bolj kot matere in tukaj prvič vodimo to razpravo v Evropskem parlamentu. To je človeška katastrofa, ki zahteva politično rešitev. Sramotno je, da še 50 let kasneje nimamo politične rešitve v tem primeru. V moji državi pod Frankovo diktaturo so to zdravilo vzeli z trga po štirih letih zaradi tega, ker je bilo eh, spoznanih 500 žrtev, vendar pa nišče ni izplačal očkodnin. Nobena vlada, tudi eh, moja vlada, se ni lotila tega problema. Nišče se ni ukvarjal z žrtvami. To je v nebo pijoča eh, krivica. V Španiji je diktatura skrivala žrtve, demokracija. Demokracije tudi ni zahtevala. Do leta 1975 se je, ta, se je to zdravilo še vedno uporabljalo. Vsi bi lahko postali žrtve talidomida, vsi iz moje generacije. Evropska unija je pokliknila pred nemško vlado in špansko vlado. Nikoli nisem bil bolj gotov glede tega, kaj bom tukaj povedal žrtve dali domi, da zahtevajo vašo, vaš odziv. Doslej še niso dobili nobene očkodnine. Jutri bo prepozno, da bi lahko izplačali očkodnine za te žrtve. Zato je potrebno takošne ukrepanje. Thank you very much. Najlepša hvala. Naslednji govornik je gospod Grote za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Žalostno je, da danes toliko let eh, po tem, ko je izbruhnil škandal z talidomidom, govorimo o eh, tej temi, o 900 žrtvah, ki doslej še niso doživele od, odstrezne odškodnine. Hvaležen sem tudi komisarju, da je danes z nami in da lahko izvajamo pritisk na vlade posameznih držav, ki so ta proizvod dopuščali kot eh, pod licenco. Tukaj zahtevamo odškodnino in eh, čas pritiska, saj žrtve trpijo vsak dan. Iz tega moramo potegniti določene zaključke in podati sporočilo prestolnicam držav članic, ki jih je ta škandal prizadel, kjer ti ljudje, te žrtve živijo. pripisovanje krivde temu ali onemu, tej ali oni državi, žrtvam ne bo koristilo. Mislim, da je dobro, če delujemo enotno, če enotno podamo sporočilo, da potrebujemo evropsko rešitev za tiste, ki jih ni odškodovala fundacija Kontargan, kot jo imamo v Nemčiji, temveč eh, ki so oškodovani v skladu z licenčnim pravom. Tukaj potrebujemo tudi hitro odločitev eh, sveta. Želel bi si, da bi tukaj bili predstavniki sveta, ki pa jih eh, ni, da bi nam prisluhnili, o čem danes govorimo. Ampak morda bomo mi podali prvo sporočilo in ne bomo odnehali. Še naprej se bomo morili za to, da bo tistih 900 oseb, ki niso nikoli dobile odškodnine, pridejo do svoje pravice, da dobijo odškodnino in da dosežejo to, kar jim gre. Hvala lepa. Naslednja je gospa Gerling. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Mnogi o talidomidu razmišljajo kot eh, preteklosti, eh, o nečem, kar se je zgodilo v prejšnjem stoletju, ampak to je daleč od resničnosti. Učinki niso zgodovinski. Ti učinki se kažejo še danes mnogi preživeli talidomida in njihovi sorodniki so trpeli več kot 50 let in še vedno trpijo brez ustrezne finančne pomoči. Ne morejo plačevati svojih življenjskih stroškov, tudi ne zdravstvenih stroškov. Ne želijo živeti v luksuzu, želijo si dovolj, da bi živeli mirno, brez skrbi in kronične bolečine. Tisti, ki še delajo, imajo velike težave s tem kajti njihova mobilnost je omejena. Pogosto se temu pridruži še depresija. Kaj se torej dogaja s to pomočjo? Različne države v Evropi so se zadeve lotile na različne načine in vemo, da v Nemčiji vlada prispeva v sklad eh, fundacije za kontargan. Kaj pa? vse druge žrtve v Evropi, ki niso dobile nič ali pa samo malo, še vedno čakajo, čakajo na nemško vlado, da prevzame odgovornost in jim odobri skromne vsote, ki se zmanjšujejo iz leta v leto. Zato se si prizadeva tudi Evropski parlament. Sama bi komisijo pozvala, gospod Andrej Kajtis, prosim, pomagajte nam, da dosežemo očkodnino za vsako posamezno od teh žrtev, tako da bodo lahko preostanek življenja preživele s pravico, ki jim bila doslej odrekana. Hvala. Gospa Besereba Staraščeja. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Zelo pomembno je danes eh, govoriti o zadevah, ki so se zgodile pred 50 leti. Mnoge žrtve še danes eh, trpijo. Mnogi državljani se sprašujejo, kaj se je dogajalo v vseh teh letih. Pol stoletja potem še vedno. Žrtve še vedno zahtevajo pravico, želijo si minimalno dostojanstvo, Talidomid je spremenil zgodovino uporabe zdravil v Evropski uniji. S tem se je začela sprejemati potrebna strožja zakonodaja in tako so se preprečile nadaljne zdravstvene katastrofe. Poleg tega se je povečala transparentnost. Mnogi otroci, ki so bili takrat prizadeti zaradi zdravila, so danes stari in se težko preživljajo. To je prava drama. In zato je treba žrtvam sploh Španiji dati njihovo pravico. Pred leti je bila sprejeta deklaracija o očkodninah, ampak zgodilo se je, je samo to, da je fundacija Contargan uh, eh, odškodovala samo enega španskega državljana in 3000 nemških državljanov. Vse ostale države so ostale praznih rok. Iz prve roke smo lahko videli, kako junaško so se pripadniki združenja v Španiji borili za pravice, ampak zdaj potrebujemo konkretne ukrepe, žrtva moramo končno pomagati, potrebujemo protokol. Evropskega parlamenta, tako kot je zahtevano v ustnem vprašanju, tako da bodo vse žrtve ali domi, da v Evropi dobile enako očkodnino. Takoj, brez odlašanja moramo ukrepati in omogočiti pravico žrtvam in ne omogočati diskriminacije. Hvala lepa, gospod Ek je naslednji. Gospa predsedujoča, gospod komisar, Primer Kontargan je najbolj znan zdravstveni škandal, ki ga je zagrešila farmacevtska industrija potem, ko je bilo zdravilo testirano na živalih. Tukaj se kaže, da to ni primerno. Francijska industrija je spravila zadevo kot kontargan na trg. To zdravilo je veljalo kot varno in je bilo dopuščeno za nosečnice, čeprav ni bilo izvedenih nobenih poskusov na embrijih. 5 do 10 tisoč eh, poškodovanih otrok se je rodilo. Žrtve kontargana eh, so bile slabo odškodovane. 900 jih sploh ni, bilo, dobi, ni dobilo nobene odškodnine. Danes sploh ne morejo plačevati svojih zdravstvenih stroškov. Evropska unija mora potem, ko Grüntal ni izpolnil svoje odgovornosti, pomagati tem žrtvam. Vsi prizadeti bi morali dobiti primerljivo odškodnino, višje rente in lažji dostop eh, do pomoči in eh, podpore. Žrtve imajo pravico do podpore, do ustreznega stanovanja in eh, pravico do samostojnega življenja. Zato moramo poskrbeti. Prepričan sem, da bo Evropska unija z skupnim trgom za farmacijska podjetja eh, morala ustvariti tudi skupni sistem za očkodnine žrtvam zdravil, kjer še vedno nimamo pristojnosti na ravni Evropske unije kot eh, člana odbora Envi mi je še posebej eh, pomembno, da si prizadevam za strožje pravila odgovornosti za farmacevska podjetja, ki delujejo z Evropske unije. Potrebujemo družbeno spremljivost, eh, potrebujemo pa predvsem pravičnost za žrtve. Žrtve morajo doseči to pravičnost kot Evropska unija jim moramo to pravico tudi dati. Komisar Andrijo Kantis, Vili Brandt, nekdani nemški kancler, je nekoč dejal, da politika potrebuje etični temelj, k temu nimam kaj dodati. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Evans. Hvala, gospod predsedujoči. Mnoga leta so preživeli talidomida v boju za svojo pravico posod v Evropski uniji, njihove zdravstvene potrebe se povečujejo in mi moramo narediti vse, kar je v naši moči, da ustrezno ukrepamo, sprememo ukrepe, ki so nujno potrebni. Vemo, da poteka kampanja, da bi zagotovili obelodanje vseh eh, faktov glede na sojenje, ki se je prečasno končalo v 70-ih letih, eh, kar je pripeljalo do celotnega škandala Stalidomida. Ker se je to sojenje prečasno končalo, eh, so bili prikriti pomembni dokazi in mnogi preživeli niso mogli zahtevati odškodnine za to, da bi pokrili svoje vseživljenjske potrebe. Nekateri preživeli so dobili delno podporo, drugi pa niso dobili ničesar. Želimo si enakost in pravico za vse preživele v vseh državah Evropske unije. Kot njihovi izvoljeni predstavniki moramo zagotoviti, da bomo omogočili njihovo zdravljenje. Zato potrebujemo evropski okvir. Te žrtve so čakali že več kot 50 let na pravico. Okoli deset eh, tisoč otrok naj bilo prizadetih zaradi talidomida, tako je veljalo. Eh, zadnje raziskave kažejo, da so številke bistveno više. Veliko je dokazov tudi o tem, da žrtve še vedno trpijo in imajo vse večje zdravstvene potrebe. Natančne študije so bile upravljene tudi v Združenem kraljestvu in Nemčiji. Te so pokazale, da so te potrebe zelo visoke v Evropskem parlamentu imamo čestrankarsko podporo za ta boj. Mislim, da je čas, da ukrepamo in popravimo to grozno krivico. Hvala lepa, gospod James, je naslednja. Najprej bi čestitela in uh, ugotovila in uh, izrazila spoštovanje žrtvam Talidomida za njihov uh, boj. Pred devetimi meseci so eh, poslanci vseh političnih skupin v Evropskem parlamentu ustrajali na tem, da se najde rešitev eh, za rešitev tega škandala, da se žrtvam omogoča ustrezna zdravstvena oskrba. Ta problem je star že skoraj 60 let. V teh 60 letih je nemška vlada in farmacevtska industrija izvajale taktične ne manevre za to, da bi se izognili izplačilo odškodnin. To je resnično sramotno. Uporabili so vsakršni pravni izgovor, kot tudi administrativni izgovor, zato da bi se izognili izplačilo odškodnin. To je škandalozno in to je vsekakor želitev človekovega dostojanstva. Mnoge žrtve imajo hude zdravstvene težave, še vedno pa so ljudje in bi jih morali tako tudi obravnavati. Zaslužijo se ustrezno in so to očkodnine, ki jim bodo omogočile, da preživijo skozi starost. Ne smemo jih ignorirati. Institucije, ki se borijo za minimalne plače in človekove pravice, za zapostavljanje ne najde finančne vsote za očkodovanje žrtev talidomida, ki bi lahko tako živele eh, dobro življenje. Pozivam komisijo, svet in eh, poslanke in poslance, da pozovejo nemško vlado in komercialna podjetja, da opravijo svoje in da jih kaznujemo za eh, te zamude. 9 let je slabo, 60 let zamude pa je neoprostljivo. Hvala lepa, gospod komisar Andrijo, kaj ti si naslednji? Eh, eh, Spoštovani predsedujoči, eh, gospod in gospodje poslanci, vse ne govorim pred vami. Škandalce ta Ljudomidov nas povedno opozarjal na tragične posledice pomanjkanja ustrezne zakonodaje za zagotavljanje varnosti zdravil. Primer ta Ljudomida pa je inspiriral farmacevtsko zakonodajo pred 50 leti v Evropski eh, uniji. Tako so bile sprijeta eh, harmonizirana pravila. Ta tragedija se je začela pred več kot 50 leti, še vedno pa imamo precej žrtev, ki živijo z učinki talidomida, preživeli, ki potrebujejo moralno, finančno in socialno podporo zaradi njihovega zdravstvenega in tudi duševnega stanja, zaradi katerega se težko spopadajo z vsakodnevnim življenjem. Tudi komisija poziva k podpori za žrtve. Srečal sem se z preživelimi v Združenem kraljestvu Italije in eh, Švedske lansko leto v Bruslju in se z njimi pogovoril o njihovih eh, potrebah. Prizadevamo si najti ustrezno rešitev za vse preživete, ki jim bo zagotovila kakovostno življenje. In tukaj je komisija sprejela eh, mnoge ukrepe. Septembra 2015 sem obvestil nacionalne vlade petih držav. o srečanju z preživeli s ciljem, da bi povečal zaveščenost eh, teh držav glede eh, problema. Eh, države so sprejeli moje vabilo, da sodelujejo na razpravi o novi francoski zakonodaji. In tukaj smo pripravili tudi ustrezen film na to temo. Oktober sem se srečal tudi s predstavniki Evropskega parlamenta, in razpravlja o tej temi ter možnosti za pomoč eh, preživelim v Evropi. Ta primer sem izpostavil večkrat eh, med svojim eh, mandatom. Pred nekaj tedni sem tudi govoril v Evropskem parlamentu, kot se boste spomnili, o podobnem problemu. Želim si, da bi farmacijska industrija prevzela večjo odgovornost, moralno odgovornost. Zavedati pa se moramo, da 168. člen Evropske pogodbe zahteva ustrezno pristojnost državam članicah na področju zdravstvenih eh, sistemov in zdravstvenih eh, storitev kompenzacijske scheme na ravni Evropske unije trenutno niso mogoče, saj to ni v pristojnosti Evropske unije. Komisija torej ni eh, zmožna vzpostaviti okvira za odškodnine na evropski ravni. Lahko samo eh, prispeva k iskanju rešitve na ravni držav članic v duhu sodelovanja. Kot eh, član Evropskega parlamenta bi vas podbudil, da eh, pozovete vaše nacionalne vlade, da se lotijo tega problema, da jih opozorite na potrebo, eh, da poskrbimo za žrtve in preživele talidomida in da spodbudimo farmacijsko industrijo, da podpira žrtve v tej situaciji. v vseh primerjih, ko bo šlo za zdravstvene napake in napake na zdravilih. Hvala lepa, gospod komisar. Zdaj pa v imenu ELS, gospod Mikolasik. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, že 60 let je minilo, odkar je talidomid eh, kot kontargan prišel v prodajo. To zdravilo se ni prodajalo samo v eh, Nemčiji, ampak eh, tudi v drugih 52 državah po svetu, v mnogih evropskih državah. Zdravilo je imelo mnogo stranskih učinkov. Vemo, da so bili posledice za plod katastrofalne. najhujši učinek je bil, da udi niso bili ustrezno izoblikovani, prav tako notranje organi ne srce in podobno vse je bilo prizadeto zaradi uživanja tega zdravila, ki je bilo predpisano za lajšanje težav z jutranjo slabostjo, glavobolom ali gripoznih obolenjih zelo obžalujem, da še vedno nismo našli načina za to, da bi tem žrtvam izplačali srezne očkodnine. Gre na tisoče žrtve po vsem svetu, ne samo za žrtve v Nemčiji. Mnogi otroci so se tudi rojevali mrtvi zaradi uživanja tega zdravila. Hvala lepa. Za napredno zavezništvo socialistov in demokratov, gospa Cabezon Ruiz. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Katastrofa za taj domitom je bila tako velika, da se je s tem sprejel sistem farmakovigilance v Evropski uniji, vendar pa žrtve niso doživele zadoščenja. V Španiji, iz Užen Kraljestva, imamo na stotine primerov, kar se morda ne zdi veliko, vendar pa je vendarle veliko, če pomislimo na to, da smo na nje pozabili. Gre za to, da podjetja opozorimo na njihovo socialno odgovornost, gre pa tudi za etično odgovornost držav članic in tukaj pozivam eh, komisijo, da koordinira odgovor, ki jih moramo dati žrtvam eh, talidomida. 2010 je španska vlada sprejela ustrezno uredbo za to, da bi eh, tem žrtvam izplačala srednje odškodnine, vendar pa to očitno ni zadoščalo. Zato bi še enkrat ustrajala. Uh, na tem in eh, pozvala Evropsko komisijo, da prevzame koordinacijo ukrepov med državami članicami, tako da bomo dobili eh, pravično in ustrezno rešitev za eh, te žrtve, za zelene gospodari vasi. Hvala lepa, gospod predsedojoči. In hvala, gospod komisar. Rekli ste, da so države članice tiste, ki morajo dati očkodnino žrtvam ampak ne govorite o e, taki direktivi. Ampak eh, ob, imamo direktivo iz e, eh, 85. leta o e, hibnih zdravilih, vendar pa jo je treba popraviti, kajti vsebuje roke, ki niso več v skladu z realnosti. Če ima žrtev samo tri mesece časa, na voljo, da vloži tožbo od ugotovitve eh, eh, škode, je to dosti premalo. In kaj se zgodi potem? Eh, poglejmo si Španijo. Škandal s talidomidom je dramatičen. 180 žrtev se je obrnilo na visoko sodišče na više sodišče in po tej direktivi je to sodišče odločilo, da je e, zadeva zastaralo, kar, zastaralo, kar pomeni, da e, laboratorij Grünenthal ni e, bil dožan plačati nobene eh, odškodnine. Torej ne gre eh, za eh, problem držav članic, ampak je to problem omenjene direktive. Eh, Poleg tega morajo žrtve dokazati povezavo med eh, škodo, ki so jo trpele, in pa zdravilom. In kaj so naredili Nemci? Oni so obrnili eh, dokazno breme in eh, to bi morali narediti tudi v revidirani direktivi. Tretja stvar. Ko ima eh, žrtev določene eh, učinke, stranske učinke zaradi jemanja nekega zranila. V tem primeru ni eh, upravičena do nobenega nadomestila oziroma očkodnine. Mislim, da bi to morali popraviti in da je to odgovornost Evrope. Hvala lepa. A nome V imenu Evrope narodov in svobode dobi besedo gospa Bizoto. Hvala, gospod predsedujoči. Tali domit so predpisovali nosičnicam v Evropi. V Italiji, v Nemčiji in v drugih državah se je rodilo veliko eh, otrok z deformacijami, predvsem okončin. Danes je približno 4000 oseb, ki eh, trpijo zaradi posledic eh, te učinkovine. In kdo eh, je kriv? Veliko nemško podjetje, ki ni ustrezno preiskalo možnih posledic in predvsem tudi nemška vlada, ki eh, je zelo dolgo molčala. Ehm, Nemčija je prikrivala to, kar se je zgodilo v tem podjetju in to, ta, ki prikriva resnico, je so storilec in tudi Nemčija je so storilka. Um, veliko je torej žrtev talidomida in niso dobili ustreznih odškodnin. E, končno govorimo danes v parlamentu o tem. Vičenco Tomaso, ki je danes tu in ki je tudi um, prizadet in mnogi spremljajo danes to razpravo in želijo videti resnico. Sicer smo slišali ne, ne, um, Nekateri so se opravičili, ampak eh, kljub temu eh, želimo imeti predvsem pravičnost tudi za tiste ženske, ki so se počutile krive eh, za to, kar so jemale to zdravilo, to preklito zdravilo, gospod Doc. Danes zvečer želim predvsem izraziti podporo žrtvam, žrtvam in preživila in te tragedi, tragedije. Kar zadeva eh, odškodnino, je to vprašanje, ki še vedno bremeni eh, te ljudi. Eh, Ta učinkovina je pri nosečnicah imela hude posledice, trajne posledice in danes se borimo za tiste, ki živijo s posledicami, vendar moramo misliti tudi tiste, ki nismo imeli možnosti, da živijo um, svobodno življenje. Um, Fi, um, seveda je življenje Eh, teh ljudi povezano tudi s finančnimi sredstvi, predvsem zdravstveni stroški so višji, ki jih je treba pokriti. Združeno kraljestvo pa ni edina stran, ki je bila kriva v tem um, postopku. Tudi nemška vlada mora prevzeti moralno odgovornost napram preživelim in sicer po, vse, po vsej Evropi, na švedskem, v združenem eh, kraljestvu, v Španiji in v Italiji um, ocenjeni stroški med 18 in 25 milijoni evrov ni tako veliko za eno največjih evropskih sil in to bi veliko spremenilo za preživele in njihove svojce. Ta uh, razprava naj pošle predvsem sporočilo nemški vladi, da uh, se ta um, tema ne bo kar tako pometla pod preprogo in da je veliko tudi še žrtev, ki zaradi tega trpijo. E, e, gospe Verhajni v dvorani gospod e, Kaputo dobi besedo. Uh, več držav članic je bilo prizaditih zaradi, tri, zaradi te tragedije in številni prizaditi še vedno čakajo na očkodnino. Gospa Grün, eh, oziroma podjetje Grünenthal je 2012 sicer izreklo opravičilo, vendar to ni dovolj. Eh, potrebujemo seveda tudi pobudo na evropski ravni za podporo in pomoč. Eh, žrtvam, tako da bodo vsi evropski državljani, ki so žrtve, dobile ustrezne odškodnine, ne glede na to, iz katere države so. In eh, države članice moramo pozvati, da najdejo rešitev za odškodovanje teh osib. Žrtev talidiomida potrebujo na vsak način konkretno ekonomsko pomoč. Hvala, gospa McGuinness. Sorry, how much do I have? Koliko imam časa, gospod predsedujoči? Um, uh, Hvala. Torej, pomembno je, da imamo to razpravo in želim priznati in upam, da me vsi um, Craig Millwork in drugi, ki um, so prizadeti, moramo povedati, da vsi, ki so lobirali v tej hiši, da so to storili z veliko učinkovitostjo in z velikim dostojanstvom. In mislim, moramo priznati njihovo delo, predvsem tudi njihovo potrpljanje kot eh, žrtve, da bi se slišal njihov glas. Torej, name je to naredilo velik otis. Eh, nedeljo sem gledala televizijo doma eh, in britanska drama Midwife kaže predvsem to tragedijo. Eh, otrok, ki so bili rojeni takrat. To je bilo seveda šokantno, zato ker je resnično. Vem, da ima irska vlada, nemška vlada in tudi druge vlade, kjer se je to zgodilo, da imajo odgovornost. Ne vem, kaj bomo dosegli z današnjo razpravo. Um, torej imamo um, komisarja, ki se zauzima, angažiran parlament in moralno odgovornost, da. Uh, ne odstopimo od tega, ne gre za tako veliko vsoto. E, treba je poskrbiti za te ljudi in sicer gre za daja, dostojanstvo teh ljudi. Moramo upoštevati tudi potrpljenje teh ljudi in na vsak način moramo nadaljevati s to kampanjo. Hvala, gospa podpredsednica McGuinness, sedaj pa gospa Gentile. Hvala, gospod predsedujoči torej žrtve talidomide, to je nekaj, eh, kar eh, seveda bremeni vest eh, tistih, ki so to zakrivili, predvsem tistih tudi, ki imajo dožnost moralne odolžitve. V Italiji jih je nekaj tisoč. Ehm, seveda Eh, gre za velike tudi zdravstvene stroške za tako hude prizaditosti, kajti to omejuje svobodo teh ljudi. Um, in eh, temu se moramo seveda posvetiti in zato moramo predvsem se ukvarjati v tem parlamentu, kjer se pogosto ukvarjamo s socialno pravičnostjo. In zato morajo inštitucije tudi prevzeti odgovornost, da sprejmejo sklepe. In tisti, ki je bil akter te dramatične uh, zadeve, mora prevzeti odgovornost, gospod Petrle. Najprej se je zgodila tragedija, potem se je zgodila krivica, iz tega izhajajo moralne dolžnosti. dostojanstvo prizadetih oseb zahteva da dosežemo preboj ki mora voditi v odškodnine za prizadete osebe ki jim bo omogočalo ustrezno kakovost življenja ne glede na to iz katere države so. E, kdorkoli je bil prizadet zaradi talidomida bi moral prejeti podobno odškodnino je zato od komisije ki govori z občutljivostjo o tem problemu pričakujem da predstavi ukrepe na ustrezni ravni ki bodo žrtvam talidomida in njihovim družinam zagotovile učinkovito podporo in pomoč ne glede na to v kateri članici živijo. E, iz tragedije smo se že veliko naučili obžalujem pa da prizadete osebe vse še niso prišle do zadoščenja jaz posebej opozarjam na nujnost po pozornem in občutljivem obravnavanju ker se spominjam kako se je o teh zadevah nekoč govorilo zadeva je prišla v imenu zdravja znanosti pozornosti do človeka potem pa smo jo zagledali v drugačni luči. lahko se še kakšnemu drugemu sredstvu zgodi eh, da bo postalo vprašljivo ki danes velja za znanstveno utemeljeno zdravilno in moderno. hvala. gospod predsedujoči v evropi so dramatične posledice po petdesetih letih eh, potem ko so nosečnice prejele zdravila eh, s talidomidom je to še vedno problem za mnoge osebe, ki so preživele s hudimi posledicami, predvsem tudi, ko postajajo starejše, se zvišujejo tudi stroški za njigo. Zadnje študije kažejo, da je potrebna specifična pomoč tem osebam in ta študija je bila izvedena v 21 državah. Um, seveda je treba upoštevati pristojnosti in razdelitev pristojnosti med Evropsko unijo in državami članicami, ampak mislim, da mora komisija uh, zahtevati enako obravnavo vseh, eh, vsi, vseh žrtev talidomida, zato ker moramo preseči tudi krivico. Uh, Eh, kaj ti razlike niso samo med državami članicami, temveč tudi v državah članicah glede na eh, datum rojstva, na leto rojstva. V Evropi imamo seveda tudi zakonodajo o varnosti zdravil, da bi preprečili take tragedije. In zato eh, teh žrtev ne smemo pustiti samih in njihovih družin. Gospa Šojdrova. Kolegice in kolegi, spoštovani gospod komisar, najlepša hvala za vaš odgovor. Po mojem mnenju se je s preteklostjo potrebno soočiti, tako da se te napake ne bodo ponavljale. Žrtve morajo dobiti očkodnino, čeprav jim leta ne bo mogla povrniti zdravja. Vendar jim to države delujejo. E, razvoj zdravil. E, zdravstvene eh, usluge, zdravstvene storitve, to ni nekaj, kar bi lahko prepustili trgu, saj tu gre za človeška življenja. Naše ministerstvo nas je obvestilo, da pri nas nimamo primerov talidomida, ki bi povzročili eh, tako škodo za zdravje. Mogoče je to posledica dejstva, ker da v Čehoslovaški tega zdravila niso uporabljali, zato ni žrtev. In zato podpiram eh, angliške, španske, nemške kolege, ki so zahtevali, da se tem žrtvam zagotovi očkodnina. Iz tega se moramo naučiti tudi veliko za prihodnost. Zelo previdni moramo biti pri razvoju novih zdravil. Zdravje mora imeti prednost, ne pa dobiček farmacevskih eh, tovaren. In prepričana sem, da gre Česka republika v pravoj smeri. Imamo eh, zelo strok nadzor pri komercializaciji novih zdravil. Torej, Gospa Štiler. Gospa Štiler. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Eh, Um, torej, ena prizadeta oseba iz mojega volilnega okrožja mi je rekla, da postaja njega vedno bolj kompleksna. Ta oseba živi, želi živeti svobodno, avtonomno in želi sama odločati, um, sprejemati odločitve, ki so za nas uh, samoumevne. Um, naprimer, treba je spremeniti kuhinjo, kopalnico in tako naprej. Nemška vlada bi lahko pomagala kajti šest tisoč eh, žrtav stopa v novo obdobje v življenju, postajajo starejši in treba je zagotoviti življensko kakovost in dostojanstvo. In zato pozivamo um, Nemčijo, da pomaga tem ljudem eh, vseh, v vseh državah. In um, vsi v parlamentu bi se morali potruditi za to. Še naprej bomo vodili to kampanjo. To je začetek da se ta kampanja ne bo slišala samo v hodnikih eh, in v, o, v, v pisarnah, temveč tudi zunaj, predvsem v javnosti. Hvala. Sedaj pa gospa Gardini, minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, začeti ne s podatki, ki smo jih že večkrat slišali in tudi ne bom ponavljala tragične zgodbe. Želim začeti z besedami eh, Združenja žrtav. Riku je, zaradi naš žrtav je bila vzpostavljena farmakovigilanca in imamo stroge tiste pred eh, dejanjem v promet. Lani smo proslavljali 50. obletnico prvega zakona o eh, zdravilih v Evropi. Tega se moramo zavedati, kajti danes govorimo o tragediji, eh, ki traja že več kot 50 let, kjer je bilo veliko mavka in to je imelo dramatične posledice za žrtve in njihove družine. Po 50 letih molka pa je nastopil čas za akcijo. Gilles Deleuze, eh, francoski filozof, je rekel, da nismo odgovorni za žrtve, temveč da smo žr, eh, odgovorni napram žrtvam. In tu ne zadostujejo opravičila. Moramo um, poplačati škodo. Sicer to ni možno, ampak moramo jim dati vsaj odškodnino, ki bi omogočila uh, pokrivati stroške, dodatne stroške, ki jih imajo zaradi fizičnih um, težav. Um, seveda bi. Torej, upamo, da ta razprava ne bo ostala samo razprava in pozivam vas, komis, gospod komisar, <clears throat> da boste nastopili kot posrednik tako da bo vzpostavljen sporazum med vsemi preživelimi, med nemško vlado, drugimi vladami in žrtvami, kajti ta vse žrtve imajo pravico do pravičnosti in do dostojanstva. Hvala sedaj pa gospa Ester Ferragut, minuto in pol. Hvala, gospod predsednik. Več kot 50 let je minu, minilo po tej tragediji s talidomidom. To je 50 let sramote. Um, prodali so to sloganom, da je to ravno tako neškodljivo kot kos, um, košček sladkorja. V diktaturi pod Frankom um, so. Um, Torej, tudi niso vzpostavili pravice na tem področju. Nemška vlada je to prav tako pometla pod preprogo. Človekovo dostojanstvo je bilo teptano, poteptano in vse je bilo postavljeno nad zdravje. In zato mora nekdo prevzeti odgovornost in zato prosimo komisijo za pomoč. Farmakovigilanca je bila ta, s tem uvedena, ampak mislim, da gre predvsem tudi, da je odgovornost pri podjetju, ki je razvilo to zdravilo in prodajalo zdravilo, pa tudi Odgovornost je pri nemški vladi in vladi, vladah držav članic, kjer so prodajali um, to zdravilo. V Španiji so še vedno žrtve, ki niso dobili, dobile nobene odškodnine. V parlamentu se moramo zauzivati za enakost vseh in moramo pokazati, da pripadamo Evropi, ki ne pozabi na nedolžne. Mnogo ljudi je doživelo krivico uh, in trpi eh, tudi bolečine in zato um, se moramo postaviti na njihovo stran. Neutralnost ne zadostuje, pomagati moramo žrtvam in zato pozivam komisijo, da se postavi na njihovo stran. Potrebujemo sicer razpravo, vendar tudi rešitev za žrtve. Sedaj pa je na vrsti Catch the Eye, prvi je na vrsti gospod Pospešil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 In gospod komisar je povedal, da se je srečal za žrtvami. Talidomida povedal je tudi, da problem očkodnin ne spada v pristojnost Evropske unije. To je prav gotovo Eh, res, ampak mi zastopamo vse evropske državljane, ki so nas izvolili na eh, demokratičnih in svobodnih volitvah in zato moramo imeti možnost, da eh, začnemo pritiskati na evropske vlade, tako da se bodo začele ukvarjati s tem problemom. Gospoda komisarja bi želel pozvati, naj se ne ustavi pri razpravah z žrtvami, ampak naj se začne ukvarjati tudi z Eh, izvajanjem pritiska na vlade, tako da bodo žrtve ustrezno eh, dobile očkodnino in da bodo lahko dostojno živele. Aguilera Garcia. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Sam eh, želim do, dodati svoj glas kolegom, ki so se že zauzeli za žrtve talidomida. v Španiji in eh, druge. Te žrtve niso dobile nobene očkodnine. Veliko združen se stalno trudi braniti pravice te žrtev in se trudi, da te drame ne bi pozabili. Eh, gospod Stepan in drugi predstavniki eh, vlade niso nič naredili. A ampak eh, socialistična vlada je v Španiji sicer nekaj naredila, vendar ne eh, za dosti. Ampak eh, eh, vlada ljudske stranke pa ni naredila nič. Po 50 letih še vedno obstaja diskriminacija do žrtev talidomida. Mislim, da moramo najti evropski odgovor na eh, to katastrofo, sicer bodo ti ljudje dvojno kaznovano. Treba je nekaj narediti, gospod komisar. Eh, tukaj zlasti mislim na španske žrtve, na tiste otroke, ki so eh, rojeni v Španiji in so sedaj dvakrat diskriminirali zaradi tega. E Najlepša hvala. O tem smo razpravljali tudi v mojem odboru. Vsi smo se strinjali, da moramo nadaljevati z razpravo o tej temi, kajti tu gre za uh, vprašanje, ki je pomembno zlasti za Španijo. V času Fra uh, Franka ni bil najden noben odgovor, eh, vendar pa tudi v drugih državah, v Belgiji, Nemčiji, uh, in tako naprej, žrtve niso dobile očkodnine. Kaj naj torej storimo? Tem žrtvam bomo zagotovili določeno očkodnino. To očkodnino morajo plačati nemška farmacevska podjetja in pa eh, zvezdna vlada. Zato, ker niso ustrezno ukrepali pravočasno. Prav Tako so odgovorne tudi tiste države, ki niso izvajale ustreznega nadzora nad zdravilom, preden se je začelo dajati na trg. Tudi gospod komisar bi moral narediti eh, še nekaj dodatnih eh, korakov, kljub temu, kar ste povedali. Gospod Andrew Kajtis. spoštovani gospod predsedojoči, poslanke in poslanci. V celoti se strinjam z vsemi vami. Naredimo nekaj skupaj. Ne bodimo ločeni, kajti res sem bil uh, vključen v te razprave. O teh vprašanjih sem se pogovarjal z vladami in to vprašanje sem uh, odprl tudi z farmacijsko industrijo. In potem sem tudi spremljal odločitve, ki so bile sprejete ni res, da nič ni bilo storjeno. Ne, ne, nekaj stvari je bilo narejenih, ampak to je samo minimum. Kaj ti danes se pojavljajo nove problemi za te žrtve. Mi moramo razmišljati o tem, kako tem ljudem pomagati danes. Zato potrebujemo to rešitev. Želim slišati od vas, kako rešiti te probleme. Kajti to situacijo smo spremljali, analizirali smo pravno situacijo in videli, da ni lahko najti odgovore. E, ni dovolj, da rečete, komisar, morate narediti to in to. Jaz eh, sem pripravljen delati danes, jutri in pojutrišnje, ampak zelo eh, težko eh, je eh, najti pravo rešitev. Sam sem zdravnik. Mogoče bi lahko nadaljevali. In mogoče eh, bi morali še enkrat to razpravo odpreti z nacionalnimi vladami. Nekdo je vprašal, zakaj ni tu zastopan svet. Rekl sem vam, da je treba začeti izvajati pritisk na vlade. Mogoče bo eh, treba to eh, razpravo odpreti tudi na ravni sveta. Bom to tudi sam poskusil, to je moja obveznost. Ampak mene zanima nek skupni načrt, kaj narediti skupaj, kako delati naprej. Pred dvema eh, tednoma sem imel sestanek s predstavniki farmacijske industrije in sem jih eh, povedal, da gre za moralno odgovornost. In da gre tudi za zaupanje do farmacijske industrije. Jaz sem zelo odprt prosim, pošljite mi svoja mnenja. Nekdo je omenil direktivo. Te direktive ne poznam tako dobro. Vendar pa bi mogoče morali razmišljati tudi o novi zakonodaji, kaj ti potrebujemo prave instrumente, ni dovolj, da pošiljamo samo izjave. Potrebujemo rezultate. Izjave niso dovolj in pripravljen sem nadaljevati po tej poti, nadaljevati s temi vprašanji in iskati možnosti za konkretno rešitev, ki bodo pomagale preživeti talidomida. Ampak tu ne gre samo za nemško vlado, španska vlada. Vem, da španska vlada ni dovolj naredila, vsaj po mojem ne, ampak vsi moramo razpravljati skupaj. Italija, eh, Španija, Združeno kraljestvo, Švedska, Nemčija. Eh, pogovarjati se moramo z industrijo in ugotoviti, kaj, kaj narediti. Poiskati praktične rešitve. Sam bom naredil vse, kar je v moji moči. Ampak prosim vas, bodite aktivni. Govorite se svojimi nacionalnimi predstavniki, odprite ta vprašanja tudi v nacionalnih parlamentih, povabite tudi odbore nacionalnih parlamentov, da nekaj naredijo. To je resno vprašanje. Hvala. Hvala lepa, komisar, za vašo angažiranost. Torej, sedaj eh, smo zaključili.